točko na dnevnem redu. Naslednja je na vrsti izjava komisije o oznaki Made in. Besedo dam komisarki Ashton. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vesela sem, da lahko danes spregovorim o našem predlogu uredbe za označevanje izvora. če se prav spomnite, je parlament to podpiral vse od sprejetja predloga decembra 2005. Spomnim se resolucije iz julija 2006 in pisne izjave 3. septembra 2007. Vesela sem bila, da sem lahko razpravljala o tej zadevi prejšnji mesec v Štrasburu za skupino evropskih poslancev, ki so izrazili potrebo potem, da je potrebno hitro napredovati pri sprejemu te uredbe. Izredno pomembno je, da trgovinska politika ne povdarja samo koristi liber liberaliziranega trga, ampak da odpravi tudi skrbi, ki jih globalizacija povzroča, tako za potrošnika kot tudi, kot tudi za majhna in srednje velika podjetja. Označevanje izvora moramo prav tako si ogledati v tej luči. V resoluciji iz leta 2007 ste podarili pravico evropskih potrošnikov, da morajo imeti jasne in neposredne informacije o svojih nakupih. In ravno o tem govori ta uredba. Njen cilj je to, da bi evropski potrošniki se popolnoma zavedali, odkot prihajajo proizvodi, ki jih kupujejo. Komisija je predlagala obvezno označevanje izvora, označevanje država iz, države izvora pri določenih proizvodih, ki so uvoženi v Evropsko unijo iz tretjih držav. Niso pokriti vsi proizvodi. Osredotočili smo se na tiste bistvene po širokem posvet posvetovanju z potrošniki industrijo. Označevanje izvorja je v skladu z trenutnimi pravili Svetovne trgovinske organizacije in načeli. To je nekaj, kar obstaja skoraj posod po svetu, pri uvozih v ZDA, v Kanado, v Japonsko. Pri vseh teh uvozih je označena država izvora. In podobno je z številnimi proizvodi, ki so trenutno na prodaj v Evropski uniji. Pri številnih je že označena država izvora. To pomeni, da imajo številna podjetja obveznost, eh, oziroma če bomo obvezali podjetja, da označujejo izvor, to ne bo predstavljalo posebnih dodatnih stroškov za njih. V svetu je potekala razprava eh, o tem, da bi dosegli dogovor eh, glede predloga komisije. Številne države so izrazile podporo predlogu, stroške, ki bi lahko nastali v povezavi s tem, um, so vseeno manjši kot pa koristi, ki jih ta predlog ponuja. To ni nov uraden predlog, to je poizkus, da bi našli skupno stališče in da bi dosegli kompromis. Um, 23. oktobra smo o tem razpravljali v obliki odbora 133 in eh, prosili smo člane tega odbora, da naj razmislijo o ožjem eh, obsegu proizvoda, tako da bi ti vsebovali samo tiste, ki, eh, katerih ciljni namen so potrošniki. Komisija je predlagala, da bi vključili samo tiste proizvode, ki jih potrošniki lahko najdejo v maloprodaji. Komisija je predlagala, da bi začeli pilotni projekt in da bi na to uh, ocenili, uh, ocenili vplive in opravili stroškovne analize. To bi ponudilo tudi informacije o tem, kako bi lahko po potrebi spremenili uredbo. Države članice, to lahko z veseljem povem, so z veseljem sprejele naš eh, dokument. Vsi dvomi sicer še niso bili odpravljeni in številne uh, države so nasprotovale temu dokumentu, ampak pripravljene so dodas, izvesti dodatne študije in v prihodnosti so predvidena nadaljna posvetovanja in pa dialog v obliki odbora 133 in upam, da bomo na ta način dobili kompromisno rešitev. Kot veste, nov člen 207 Lizbonske pogodbe eh, daje Evropske unije nova pooblastila na področju eh, prodajne zakonodaje in eh, zakonodaja, o kateri danes govorimo, bi lahko bila prva, s katero se bodo poslanci ukvarjali. Zato bom poskrbila za to, da boste še naprej tesno vključeni, vključeni v nadaljne razprave in z veselim se današnje razprave. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa se morate res zelo natančno držati časa za govor, kaj te. Delali bomo čez polnoč. Torej prosim, da se strogo držite časa v imenu Evropske ljudske stranke, gospa Muskardini, za dve minuti. Spoštovani gospod predsedojoči, tudi mi imamo kar nekaj problemov s tem, da ta razprava trajmo tolmači. Tukaj pa gre za pomembno razpravo, za problem, ki se vleče že od leta 2005. Kot je komisarka pravilno povedala, že dolga leta naša največja konkurenca ima oznako Made in, medtem pa Evropska unija ni imela takšne oznake. Leta 2005 je bil podan predlog, ki je imel podporo civilne družbe in tudi državljanov, pa še zmeraj nimamo definicije. Nimamo torej ustrezne uredbe v zvezi z označevanjem izdelkov in to otežuje odločanje potrošnikom. Če želi trg biti svoboden in prost, potem mora imeti tudi skupna pravila. V, prejš, v preteklih dneh so se pojavile različne eh, hipoteze glede poskusnega obdobja za uvedbo te oznake. Gospa komisarka, ali vsaj del držav članic podpira to uredbo, ali so potrebna nadaljna pogajanja, ali boste skupaj s parlamentom še naprej tudi v postopku soodločanja podpirali predlog uredbe iz leta 2005. Kakšna zagotovila nam lahko da komisija glede zaključka te razprave, ki traja že tako dolgo? Najlepša hvala, gospa komisarka, za vašo odločnost eh, in pa vso upravljeno delo. Ali mi lahko potrdite, da boste še naprej podpirali to, kar ste napisali tudi v odgovoru na moje vprašanje iz 5. novembra tega leta? Gre za vprašanje, ali bo komisija še naprej podpirala sprejem predloga iz leta 2005 in ali bo komisija nadaljevala za svojimi prizadevanji v tej smeri. Najlepša hvala, gospa Muskardini, v imenu socialistov in demokratov. Za dve minuti, gospod Susta. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Zagotovo ni moj namen ob tej uri, da bi prekoračil svoj čas za govor. Poznamo vse razloge, ki so vzrok za to, da smo ponovno zastavili to vprašanje komisiji. Omenila jih je že komisarka. Skupaj z gospodom Muscardini sva edina, ki sva še ostala od leta 2005, ko smo podali to pobudo komisarju Mandelsonu. Pobuda, ki ste jo sprejeli, seveda z določimi spremembami, z namenom dosege kompromisa, smo upali, da bo lahko sprejeta tudi v odboru 133. Žal nam je, da so eh, številne države članice izpostavile težave v povezavi z tem predlogom uredbe, tudi britanska vlada to, kar želimo danes, je, da vas spomnimo na to, da ta zahteva temelji ne na protekcionizmu, kajti ne želimo zagovarjati industrije, ki je sposobna tekmovati na mednarodnem trgu, ampak želimo zaščititi potrošnike, zaščititi želimo okolje in poskrbeti za dejansko načelo vzajemnosti na evropskem trgu kaj pa danes manjka? Manjkajo odnosi oziroma manjka nam oznaka v odnosih z Japonsko, z Indijo, z ZDA, z največjimi konkurenti Evropske unije. Evropska unija mora v tem trenutku, ko smo v hudi gospodarski in finančni krizi, ščititi interese Evropske unije in k temu bi pripomogla tudi oznaka Made in želimo tudi, da bi nadaljevali z prizadevanji, s katerimi ste začeli pred eh, nekaj tedni. Ta postopek najbrž ne bo zaključen do eh, Božiča, vsekakor pa bo postopek nov z sprejemom Lizbonske pogodbe. Najlepša hvala, gospod Susta, v imenu skupine Alde, gospod Rinaldi. Gospa komisarka, dragi kolegi, Podprem lahko to, kar sta povedala kolega pred mano. Lahko bi tudi ponovil vprašanja, ki jih je zastavila gospa Muscardini. Morda ste prebrali knjigo, ki piše o Bing Bengu. Tam se govori o materiji, ki je mešanica vsega in ne ve se, odkot posamezni delci izhajajo. Enako velja tudi za izdelke na evropskem trgu gre za eksplozijo. In potem nastane svet, v katerem so razlike velike. Vračamo se torej nazaj in sicer v množico izdelkov, pri katerih potrošnik ne more ugotoviti, odkot izvirajo. Kot liberalni demokrati se zauzemamo za načelo svobodne trgovine, vendar pa se načeloma zauzemamo tudi za preglednost in da zasledljivost izdelkov. To ni problem mednarodne trgovine, ampak problem zaščite potrošnikov. Ponavljam našo zahtevo iz leta 2005 in podpiram zahteve, ki jih je podala gospa Muskardini. Najlepša hvala. V imenu zelenih za eno minuto gospod Šlite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi komisarki zato da je končno predlagala določen predlog. Dolgo komisija Baroza ni izvala sveta, sedaj pa vseeno, hvala lepa. Tržno gospodarstvo ne more delovati, če potrošniki ne dobijo informacij in na podlagi tega spremejo odločitev. Zato je pomembno, da imamo označen izvor ne bi smeli imeti izjemo za države, ki imajo z nami prostotrgovinski sporozum. Za vse mora, enaki, mora veljati enako. Je pa res, da je veliko proizvodov že zdaj označenih, tako da veliko dodatnih stroškov ne bo. To smo videli že pri označevanju na drugih področjih, da to ni tako drago. Vendar pa seznam bi lahko bil še daljši. Večinoma gre za proizvode, ki se jih ponareja. In veliko pomembnih proizvodov sploh ni. Hvala lepa, gospod Šljuter. Sedaj po imenu GUE NGE, gospod Šolc. Eh, gospod predsedoči, gospa komisarka, moja skupina GUE NGE meni, da bi oznaka Made in bila potrebna za uvožene proizvode v EU. V liberaliziranem, dereguliranem svetu je potrebno dati potrošniku možnost, da ve, odkot dobrina prihaja in kaj kupuje. Tako da mislim, da je to področje, kjer potrošniki resnično razumejo, na kakšen način lahko Evropa prispeva k trgovini, globalno gledano. Strinjam se s kolegi, da bi morali se vrniti na pristop iz leta 2005, kar se označevanja izvora tiče. In morali bi imeti minimalne standarde, ki bi pomagali potrošnikom in to bi pomagalo tudi MSPM. Pozivamo komisijo in svet, da hitro podata predlog in upoštevata tudi mnenje parlamenta. Gre pa tudi za vprašanje doslednosti pri sprejemanju odločitev. In mislim, da lahko mednarodna trgovina prispeva tudi k mednarodnemu miru. Hvala lepa, gospod Šolc. Sedaj pa ostali govorniki. Dve minuti, gospa Komi. Okay, Noi facciamo parte di un sistema smo del industrijskega sistema na evropski ravni. V tem sistemu je veliko izdelkov odvisnih od integritete proizvodnega sistema. Z označevanjem izvora bi našim potrošnikom res lahko zagotovili izdelke visoke kakovosti. Na ta način bi potrošnikom dali možnost, da se zavestno odločijo, glede na oznako izvora in glede na, nata na natančno navedbo tega, kaj pravzaprav proizvajamo. Gre za načelo preglednosti. Preglednost je tudi vzrok za eh, predlog označevanja izvora. Ta predlog je bil podan še leta 2005 to je pomembno tudi pri sodelovanju z ZDA, Mehiko in Kitajsko, kot je povedala že komisarka. Ta oznaka Made in je naletela na neodobravanje pri nekaterih državah članicah. Mislim, da so izdelki, ki so proizvedeni v Evropi, boljši recimo od tistih proizvedenih eh, na Kitajskem. In zaradi tega bi potrošniki morali imeti možnost, eh, da se eh, odločajo o nakupu izdelkov tudi na osnovi oznake izvora. Mislim, da to ne bo vodilo v protekcionizem in tudi ne v povišanje stroškov za industrijo. če si pogledamo stroške z uvoženimi izdelki in to primerjamo z situacijo v ZDA, Mehiki, na kitajskem in tako naprej, potem vidimo, da so evropski izdelki teže konkurenčni na mednarodnem trgu. Zato znako bi pokazali, da lahko Evropa ponudi boljše izdelke, hkrati pa bi prišlo tudi do priznavanja kvalitete posameznih držav članic. Arif. Hvala lepa, sedaj pa gospod Arif, dve minuti. Hvala lepa, to ni naša prva razprava na to temo, vendar pa je dobro, da ponovimo to, kar so dejali kolegi, kako pomembna je zakonodaja na evropski ravni. Parlament je leta 2005 in 2007 sprejel resoluciji vendar pa nismo dobili večine v svetu. Besedilo je napredek ne samo za potrošnike v Evropi, temveč tudi za naše gospodarstvo. Z označevanjem izvora iz nek na nekaterih proizvodih iz tretjih držav bo potrošnik obveščen, naprimer na področjih obutve tekstila je pač tako, da potrošniki morajo biti dobro obveščeni in to je pomembna odločitev za tiste panoge, ki so ostale v Evropi in ki še vedno ustrajajo tu. To je dober predlog komisije, rad pa bi izpostavil, da ni dovolj ambiciozen. Večina, iščemo večino držav, vendar pa ne na račun končnega cilja. Nespremljivo bi bilo, če bi označevanje zadevalo samo končne proizvode. Potem bi lahko uvažali posamezne komponente in izdelali izdelek v Evropi in potem zapisali Made in EU. Komisija bi morala si zadati bolj ambiciozne cilje. Vedno znova smo zahtevali, da bi imeli boljša, bolj enostavna pravila. Enotno označevanje bi bilo zelo dobro tudi, kar se trgovine v sredozemlju tiče. Z Lizbonsko pogodbo bo mednarodna trgovina pomembnejša tudi za parlament. Šlo bo za postopek soodločanja. Zato je pomembno, da se zauzamemo za to uredbo, tudi za potrošnike. Hvala lepa. Enan minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tukaj ne gre samo za vprašanje trženja. Koncept made in bi moral postati zelo modern sistem za zaščito okolja, za poslenih in za odgovorno gospodarsko stališče globalizacije. Pomeni, da lahko vsi proizvajajo in izdelujejo, vendar pa se zdi, da je dobiček pomembnejši od pravic delavcev, naprimer. Označevanje izvora zadeva veliko sektorjev, avtomobilski sektor, farmacevtiko in spet gre za dobiček, potrošniki pa so na stranskem tiru. Hkrati pa izgubljamo 10 tisoč delovnih mest. Če bi imeli označevanje Made in, bi lahko se potrošniki laže odločali in bi se borili za nove pravice, za okoljske pravice, za pravice zaposlenih in za odgovorno upravljanje. Podpiramo tudi zagotavljanje delovnih mest v Evropski uniji. Hvala lepa. Gospod Fjellner, dve minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Protekcionisti redko priznajo, da so njihovi ukrepi protekcionistični. Skrivajo se za izjavami drugih. In označevanje izvora je dober primer. Junija 2006 sem bil v parlamentu, in sem že govoril o tem predlogu. Ga obsodil in potem je to romalo v koš. Tja tudi spadam. Potem pa smo imeli mešetarjenje, tudi ta dogovor s Korejo in sedaj imamo ta predlog spet pred nami. To ni dostojanstven način dela. Tri leta po tistem, ko smo poskušali, ko ste poskušali ta predlog spraviti skozi, skozi parlament. Imamo še vedno iste razloge proti temu. Če poprašamo potrošnike, je 96 odstotkov odgovorov iz ene same države, iz Italije. In seveda lahko potem menimo, da bi vsako podjetje moralo sprejeti takšne ukrepe, vendar pa to ni potrebno. Prav tako je pomembno imeti relevantne podatke in označevanje izvora, vendar pa to ni predvideno, tako ne bo potrošnik zaščiten. In pravimo tudi, da bomo ukrepili konkurenčnost Evrope, vendar pa tudi to je nesmisel. Samo odprti trgi in dobro podjetniško okolje lahko spodbudi konkurenčnost Evrope, nič drugega. Ne smemo biti protekcionistični, imeti moramo enaka pravila za vse. Imamo določeno predstavo o znaki made in in ne bi bilo dobro, če bi se da je to vedli za ostale dele sveta. Hvala lepa. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega, ker je HDI, Meginas minuta. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Označevanje izvora že imamo pri živilih v veliko primerjih in tudi pri drugih proizvodih, tako da to ni nič novega. Težava z označevanjem pri živilih pa je, da ni vedno natančno. Torej, kar bomo že storili s tem predlogom, biti moramo sposobni preveriti, da oznake tudi držijo, da so pravilne in da potrošniki dobijo podatke, ki jih morda iščejo. Specifično vprašanje. Proizvajalec iz EU me je poprašal, ali svet, komisija in parlament si ogledujejo oznako Made in EU. In morda bi komisarka lahko odgovorila na to vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa McGuinness. Sedaj pa gospod Kel, minuta. Hvala lepa. Gre za zelo kontroverzno vprašanje. Predvsem kmetijstvo na Irskem je zelo kočljivo. In veliko krat slišim, da imajo težave zaradi ustreznega označevanja. Zdi se, da lahko uvažamo proizvode, jih predelamo na irskem, dodamo začimbe naprimer in potem rečemo, da je to irskega porekla. Mislim, da gre za dovanje potrošnika. In vsi mislim, da moramo vedeti ali imeti možnost vedeti državo izvora, državo predelave. če bi imeli ustrezno označevanje, bi točno vedeli, odkot določen proizvod prihaja. Hvala lepa, gospod Kelly. Sedaj pa gospod Silvestris, minuta. Chiarezza, chiare... Gospa komisarka, jasnost, jasnost in še enkrat jasnost. To danes zahteva trg. Zato so potrebne norme, ki zagotavljajo preglednost in pa zaščito potrošnikov. Svoboda trga je zaznamovana tudi z jasnimi pravili. Zaradi mehanizma preglednosti pa bi morali vsi potrošniki imeti možnost izbire in ravno o tem danes tukaj govorimo. Na televiziji v moji državi objavljajo ankete, ki so izvedene v državah, ki so tudi kulturno drugačne od Evropske unije. In gre za dodatke, ki jih te države dodajo določenim proizvodom. Ti dodatki so toksični. Torej, potrošniki morajo imeti možnost, da se svobodno odločajo, vedeti morajo, odkot prihajajo določeni izdelki. Nadaljevati je potrebno z odločnostjo, pospešiti je potrebno celoten postopek. Kolikor se da hitro, je potrebno sprejeti norme, ki bodo potrošnikom omogočili, da se bodo na osnovi popolne jasnosti svobodno odločali. Hvala lepa. Sedaj pa gospa komisarka, prosim. Uh, Gospod predsedoči, hvala lepa. Hvala lepa za vse vaše prispevke na to zelo pomembno temo. Naj začnem specifičnimi stvarmi. Občutek, da se to že kar nekaj časa vleče, ko sem, odkar sem komisarka, se z državami članicami pogovarjam o najbolj kočljivih stvarih in skušam se odzvati, ko vidim pomembno vprašanje. Vendar pa kot je dejala večina poslancev, je realnost političnega življenja, da mora dobiti podporo v svetu za kakršenkoli predlog. Če vidim, da ni večine za določeno zamisel, moram ponovno premisliti o tem, kaj bi lahko pomenilo razliko, kaj moram spremeniti, da bi nam uspelo. In zdelo se je, da imamo priložnost, če nekoliko rafiniramo to, kar smo opisovali, da bi dobili podporo EU. In da moramo to spodbujati še enkrat, ker to je pač pristojnost komisije. Še prav posebno ob koncu mandata komisije sedaj smo že prek tega, bi nekateri dejali. Pomembno je pogledati nazaj na to, kar še ni bilo dokončano. Ne morem dati časovnih jamstev, rada bi to storila, vendar pa sem v rokah sveta. Zavezujem pa se, da bom nadaljevala, kajti mislim, da je to pomembno. Zakaj? Veliko poslancev je govorilo o specifičnih vprašanjih, kar se potrošnikov tiče, in priložnosti za preglednost in jasnost in za več informacij potrošnikov. Pomen, če bomo imeli prosto trgovino, globalno gledano, je, da bi imeli tudi jasnost in preglednost za potrošnike, da se odločajo tako, kot je v skladu s prosto trgovino. Ta dva koncepta sta sporedna, s tem se strinjam. In v bistvu je to temelj vsega. Ne gre za protekcionizem, to se dogaja po vsem svetu. Večina držav, odkuder prihajajo proizvodi, ki jih kupujemo, navajajo poreklo in važno, pomembno je za me, da vem, odkot proizvod prihaja. In za veliko potrošnikov je to pomemben način delovanja na trgu. In mislim, da je pomembno imeti to preglednost in ne smemo se tega bati, kajti če se bomo tega bali, odprtosti, preglednosti, potem ne bo dobro, potrebno se je tem, s tem ustrezno soočiti. Poprašali ste me tudi o razširitvi seznama. O tem se lahko še pogovarjamo, to ni končni seznam. Skušali smo samo zajeti realistične panoge. Lahko pa se o tem še naprej pogovarjamo. Mislim, da je prav, da omenim tudi dvome, ali smo dovolj ambiciozni, gospod Arif. Dejali ste, da tega ne smemo razvodeniti. Seveda. Seveda si tega ne želimo, vendar pa skušam biti realistična. In če imam na koncu pred sabo predlog, pa ne bo dobil večine v svetu, potem mislim, da si moram prizadevati za to, da priznam te legitimne dvome in skušam kaj spremeniti. Morda bi lahko potem imeli pilotni, bolj oski projekt, da bi preverili, ali drži to, kar pravim in bi morda to lahko kasneje razširili, ko bi točno vedeli, zakaj gre. Tudi kar se Euromeda tiče, si to podrobno ogledujemo, to je del razprave, ki teče. In potem, kar se zaščite delovnih mest tiče, poslanci veste, da skušam ločevati protekcionizem in podporo potrošnikov industrije in delovnim mestom. tukaj gre za sporedne stvari. In gospod Filner, dejali ste, da drumo na neustrezen način. Ne vem, kako parlamentarno je, da opisujete obnašanje nekoga drugega na neustrezen način, da, da je neustrezno. Vendar pa tukaj ne gre za povezavo s čim, čimarkoli. Ko govorimo o teh trgovinskih vidikih z državami članicami in ko se pogovarjamo z MSP-ji po Evropi, kjer obstajajo hudi dvomi, da bodo začeli trgovati prek EU. Vendar pa imamo potem seveda tudi vprašanja, ki jih nismo razrešili ali kjer imajo države trdna prepričanja. To ni edini primer, vendar pa zdelo se mi je, da je to dobra priložnost, da se o tem znova pogovorimo. In gre za enaka pravila, gre za preglednost in jasnost za potrošnike. Gre za to, da povemo, da moramo iti naprej. In upam, da bo parlament skušal to še spremeniti na bolje, da bomo dosegli dober rezultat. In potem kar se tiče Made in EU. Posvetovali smo se o tem, nismo dosegli pozitivnega odziva, tega si ne želijo, zato temu tudi potem več nismo sledili. Hvala lepa, gospa komisarka. Zaključujemo s to točko na dnevnem redu. O tem bomo glasovali na naslednjem delnem zasedanju. Prekinjamo do jutri 9. do povdne.